zmogla tudi sama. Ampak tu gre za nekaj več kot zgolj materialno pomoč. Požar v katedrali Notre Dame nas je ponovno spomnil, da nas veže nekaj pomembnejšega in bolj poglobljenega kot so pogodbe. Gre za bistvo vsega tistega, kar nam je skupno in zavedamo se, kam se lahko izgubimo. In to želimo zaščititi, obraniti in to skupaj. Prejšnji teden je Evropski svet 27 voditeljev s sodelovanjem oziroma soglasjem vlade Združenega kraljestva sprejel fleksibilno podaljšanje roka za izstop do 31. oktobra letos. Na ta način imajo naši britanski prijatelji nekaj več časa in političnega manevrskega prostora, da najdejo izhod iz trenutne situacije. Upam, da bodo ta čas izrabili na najboljši možen način. Evropski svet pričakuje jasno sporočilo Združenega kraljestva glede poti naprej. Če bo izstopni sporazum ratificiran, se bo ta rok podaljšanja avtomatično iztekel na prvi dan prihodnega meseca. Pomen, to pomeni, da bo Združeno kraljestvo izstopilo na omenjeni dan. To torej pomeni, da ne bo nikakršnega ponovnega odpiranja izstopnega sporazuma, ampak da bi olajšali ratifikacijski postopek, je 27. 27 pripravljena ponovno razmisliti o politični deklaraciji k izstopnemu sporazumu, če se bodo razmere ustrezno razvile. Prejšnji teden je Evropski svet spremenil svojo logiko. Namesto bistveno krajšega podaljšanja, kot ga je predlagalo Združeno kraljestvo, smo odobrili bistveno daljše podaljšanje. To sem predlagal iz naslednjih razlogov. Kot prvo, le daljše podaljšanje omogoča, da so odprte še vse opcije, se pravi ratifikacija izstopnega sporazuma ali pa dodatni čas za ponovni premislek o brexitu, če se to izkaže za željo britanskih državljanov. Kot drugo, to podaljšanje omogoča Združenemu kraljestvu, da se osredotočijo na druge prioritete, ki so vsaj enako pomembne, kot naprimer trgovina za ZDA ali novo vodstvo Evropske unije. Vem, da so nekateri izrazili strah, da bo Združeno kraljestvo skušalo motiti delovanje EU v tem času. Ampak 27-terica se ni uklonila takšnemu ustrahovanju. Dejansko od samega začeta, začetka procesa Brexita ugotavljamo, da je bila Velika Britanija, da je bilo Združeno kraljestvo konstruktivna članica EU in zato nimamo nobenega razloga, da bi menili, da bo temu drugače. Naslednje, s tem fleksibilnim podaljšanjem nevarnost izstopa brez dogovora odlagamo za šest mesecev. Zahvaljujoč temu bo na milijone ljudi in podjetij imelo vsaj nekaj gotovosti v teh negotovih časih. Ena od posledic naše odločitve je tudi ta, da bo Združeno kraljestvo prihodni mesec imelo evropske volitve. Tega se moramo lotiti resno, saj bodo britanski poslanci v Evropskem parlamentu tu nekaj mesecev morda dlje. Bodo polnopravni člani Evropskega parlamenta z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih to prinaša. O tem danes tu govorim, zato ker sem bil močno proti zamisli, da tekom podaljšanja Združeno kraljestvo velja obravnavati kot drugorazredno državo članico. Ne, ne moramo. In zato vas tudi pozivam, da zavrnete podobne zamisli, če bi jih eh, kdo skušal predstaviti tu v tem zboru. Vem, da na obeh straneh rokavskega pravila vsi ugotavljamo, vključno z menoj, da smo že izčrpani zaradi Brexita, kar je popolnoma razumljivo. Vendar to ni izgovor za to, da bi rekli, končajmo že, samo zato, ker smo utrujeni nadaljevati moramo z delom, obravnavati brexit na odprt način, na civiliziran način. Kajti ne glede na to, kaj se zgodi, nas veže skupna usoda, prav tako želimo ostati prijatelji in tesni partnerji v prihodnosti. Tekom Evropskega sveta nas je eden od voditeljev obozoril naj ne bodimo sanjači in da naj ne sanjamo o tem, da bi brexit lahko preklicali. Takrat se nisem na to odzval, ampak danes tu pred vami mi dovolite, da povem, da v tem dokaj težavnem trenutku v naši zgodovini vendarle potrebujemo sanjače in potrebujemo sanje. Ne moremo se udati fatalizmu. Vsaj jaz ne bom prenehal sanjati o boljši in še bolj združeni Evropi. Spoštovani prijatelji, to je naš zadnji, naše zadnje srečanje v tem mandatu. Upam, da vas bom večino videl ponovno tudi po volitvah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj besedo dobi predsednik Evropske komisije, gospod Jean-Claude Juncker. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, poslanke in poslanci. Včeraj je bil grozovit dan za vse tiste, ki ljubijo Francijo, ki ljubijo Pariz. V življenjih nas vseh Pariz ni nek kraj kar tako, temveč je to kraj, v katerem se vsi ponovno zaljubljamo. Danes se to mesto sooča s tragedijo, ki ni zgolj arhitekturna, temveč zadeva življenja francozov ki so vnemo opazovali, kako so ognjeni zubli uničevali zunani simbol Francije, kajti odnegdaj obiskovalci obiskujejo Notre-Damsko katedralo in eh, včeraj smo vsi na nek način ovdoveli zaradi tega, kar se je dogajalo in našim francoskim prijateljem izražam sočutje celotne komisije, ki se je dozela za to, da bo Franciji podala vso podporo, ki jo potrebuje. Včeraj je bila ranjena Francija, ranjen je bil Pariz, ranjena je bila Evropa in mi vsi izražamo solidarnost s našimi francoskimi prijatelji. Od zaključka Evropskega sveta zgodaj zjutraj v četrtek smo s komisijo, jaz in komisija, na nekakšnem dopustu od Brexita. Ukvarjamo se s številnimi drugimi pomembnimi vprašanji Evropske unije, osredotočamo se na našo pozitivno agendo. In v luči tega bom kar sedaj kratek. Prejšnji teden je Evropski svet v dogovoru z Združenim kraljestvom sprejel enotno in odgovorno odločitev o podaljšanju roka za uveljavitev člena 50 do 31. oktobra letos. To je sprejemljiv rezultat iz treh ključnih razlogov. Kot prvo, in to s podporo tega zbora, smo sprejeli vse potrebne previdnostne ukrepe in smo pripravljeni na Brexit brez dogovora. Ampak Unija ne bo nečisto pridobila z takšnim neredom. Edini ki bodo kaj pridobili, so tisti, ki želijo spodkopavati multilateralizem in eh, svetovno ureditev. In v vsakem primeru nikoli ne bomo nobene naše članice vrgli ven iz unije. Kot drugo, zavarovali smo integriteto in delovanje tega zbora in vseh ostalih institucij. Če je Združeno kraljestvo članica EU 23. maja, preprosto mora organizirati evropske volitve. Če tega ne stori in če izstopni sporazum ne bo ratificiran do 22. maja. Se to podaljšanje zaključi kot predvideno. Takšno je zdaj pravno stanje. Kot drugo, s tem smo zagotovili, da o Brexitu ne bomo govorili vsake dva tedna in da ima Združeno kraljestvo dovolj časa in manevrskega prostora, da najde pot iz te slepe ulice. Enkrat, ko bo izstopni sporazum uveljavljen, bo komisija tesno sodelovale z Evropskim parlamentom, enako kot eh, smo tekom celotnih brexitskih pogajanj. Popolna transparentnost naših pogajanj ter eh, tesno sodelovanje z usmerjevalno skupino za brexit je predstavljalo pomembno prednost na naši strani v pogajanjih in to, želim, to prakso želim nadaljevati tudi, ko bo šlo za uveljavljanje izstopnega sporozuma. Ko bo treba sprejeti kakšno odločitev v, v okviru pristojnega odbora, bomo vsekakor upoštevali vaša stališča. V zadnjih mesecih smo veliko pozornosti namenili spodnjemu domu britanskega parlamenta, ampak naj bom jasen, glede Brexita se nič ne more odločiti v nasprotju za voljo tega hrama evropske demokracije, nečesar ne moremo odločiti brez upoštevanja stališč Evropskega parlamenta. Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, 31. oktober je novi rok za urejen izstop Združnega kraljestva, ali pa, če britanski parlament do takrat ne bo ratificiral sporazuma, se takrat zgodi trdi brexit, ki ga želimo vsi preprečiti. Seveda lahko Združeno kraljestvo tudi umakne svojo zahtevo po izstopu, kar je Evropsko sodišče tudi Eh, jasno določilo. Ampak to ni moja delovna hipoteza, kako tudi moja delovna hipoteza ni, da bi po 31. oktobru ta rok podaljševali. Poleg tega mi ta datum 31. oktober nikakor ni všeč. 31. oktober je namreč moj zadnji delovni dan kot predsednik te komisije in 31. oktober, nočne seje pač ne bo, kajti o polnoči bo moral zapustiti dvorano, ampak Donald Tusk bo lahko še ostal. Predsednik komisije sem postal prvič, ker sem to želel, in drugič zato, ker sem želel Evropo pospešiti, ker sem si želel, da bi na področju socialne Evrope prišli dlje. Naredili smo korak naprej, ampak eh, ne dovolj daleč. Potrebne so tudi ustrezne reforme gospodarske in eh, denarne unije. Postal sem predsednik zato, ker sem si želel, da bi kar zadeva financiranje naslednjega večletnega finančnega obdobja od leta 2021 do 2028 dosegli dober dogovor. In ne želim, da bi številni raziskovalci, mladi, sodelujoči v programu Erasmus in drugi, postali žrtve te brexitske zgodbe. Zaslužijo si boljše. In poskrbeti moramo za to, da jih ne bomo odrivali stran od Evrope. Odgovor na vprašanje, kakšno pot bo sprejela Velika Britanija, mora v vsakem primeru priti iz Londona. Prej, ko se bo to zgodilo, bolje bo. Vsekakor pozdravljam da sta vlada in opozicija sedaj v pogovorih. To vsekakor razumemo kot eh, napredek in v britanskem kontekstu to vsekakor napredek. Ni pa normalno, da so se vodilne sile v državi tako pozno usedle za isto mizo in vendar me veseli, da ti pogovori zdaj potekajo. Kdaj bodo Britanci zapustili Združeno kraljestvo? je izključno v njihovih eh, rokah. Kako bodo Britanci Evropsko unijo zapustili, to pa je nekaj, za kar smo se dogovorili v obliki sporazuma o izstopu z britansko vlado. In ta rezultat pogajanj, rezultat pogajanj, ki so se zaključila novembra 2018, velja in eh, nikakor ne bo novih pogajanj o izstopnem sporazumu glede politične izjave o prihodnih odnosih z Evropsko unijo pa se lahko pogovarjamo, če bo ta želja izražena. Gospod predsednik, dame in gospodje, poslanke in poslanci, Brexit ni prihodnost Evropske unije. Prihodnost naše unije je marsikaj drugega in Brexit ne more in ne sme ovirati našega dela glede ključnih prioritetnih nalog. In to je razlog, zakaj se je Evropski svet To govori o glede dvojega. Dokler bo Združeno kraljestvo članica EU, računamo na konstruktivno sodelovanje, odgovorno in lojalno sodelovanje. To je ena ključnih smernic pogodbe, ki jih velja spoštovati. Ne le, da to spoštujemo, ampak vas pozivamo, da delujete kot lojalni in odgovorni partnerji. Če neka država članica želi zapustiti Evropsko unijo, mora 27 drugih imeti pravico, da se ločeno pogovarja o prihodnosti. To, iskreno povedano, ni nič novega. Decembra 97 je predsednik Evropskega sveta sklical Evroskupino v nasprotju stališči Britancev, Dancev in še koga drugega. Gre za skupino, ki zadeva tiste, ki sodelujejo v enotni valuti in ta skupina je imela pravico sestati se, ta skupina se sestaja in rezultati so vsekakor hvale vredni. Ampak Evropska unija ima pred seboj tudi strateške izzive, na katere se mora unija odzvati. V mestu Sibiu v Romuniji, bomo maja razpravljali o prihodnji strateški usmeritvi Evropske unije. Tu je tudi prihodnji večletni finančni okvir, o katerem se moramo prav tako odločiti do meseca oktobra. Prav tako bo potrebno izvoliti nove, novo vodstvo Evropske unije, Evropski parlament, največji parlament na svetu, poleg indijskega. Izvoliti moramo tudi predsednika Evropske komisije in eh, Evropski svet bo moral imenovati novega predsednika sveta. Prihodnost naše unije zadeva naše mesto v svetu, gre za naše trgovinske odnose, sporazume, odnose z največjimi trgovinskimi partnerji, predvsem Kitajsko, s katero smo prejšnji teden imeli zelo konstruktivno vrhunsko srečanje. In eh, junija na G20 v Osaki bomo govorili ravno o prihodnosti svetovne trgovine. Vse to je iskreno povedano bolj pomembno kot peripetije okrog Brexita. Evropa gre naprej. Hvala lepa. Grazie, signor Presidente. Voglio... Hvala lepa, gospod predsednik. Spomnim kolegice in kolege, da sem na tem zasedanju Evropskega sveta vsekakor izpostavil in ostrajal na pomembni vlogi Evropskega parlamenta, kajti Evropskega parlamenta ne moramo uporabljati zgolj na zahtevo kot nek taksi. Tekom celotnega postopka je potrebno upoštevati vlogo naše institucije. To je nekaj, kar mislim, da izražam v imenu vseh poslank in poslancev. Mi smo prva institucija, ki je zapisana v pogodbah in pričakujemo, da nas spoštuje vseh 28 držav članic. Hvala lepa besedo v imenu ALS, e dobi gospod Gonzales Pons. Moram omeniti, kako veliko bolečino sem začutil, ko sem videl, kako gori Notre-Dameska katedrala. Vsi smo se zgrozili, tako kot bi bili vsi francozi. Vsi smo bili obupani, nemočni in danes zjutraj se vsi pridružujemo obnovi narodi ne napredujejo tako, da skupaj jočejo, ampak da skupaj napredujejo. Obnova Notredamske katedrale nas bo vse združila ne zato, ker jočemo skupaj, ampak zato, ker eh, bomo skupaj obnavljali katedrale. Evropska unija bo ponudila finančno pomoč in vse strokovnjake, za obnovo katedrale, za to, da jo bomo skupaj obnovili, tako kot smo gradili katedrale v preteklosti z druženimi močmi. Požar Notredamske katedrale nas je opomnil na to, da Evropejci nikoli nismo sami. Evropa je odgovor na požar, na uničevanje, na egoizem in na revščino sinoči, ko sem videl, kako gori katedrala Notre Dame, sem se zopet vprašal, zakaj želijo Britanci zapustiti Evropsko unijo. Evropska unija je skupnost načel in vrednot. Če se vam zdi, da ne deluje, jo spremenite in jo skušate izboljšati, vendar pa je ne zapustite. Ne zapustite je zaradi tega, ker so vrednote še vedno skupne in zaradi tega, ker vrednote niso na pogajalski mizi. Troje smo se naučili iz Brexita. V politiki ne moremo obljubljati nečesa, kar ne moremo izpolniti. Drugič, politika laži vedno prinese zgolj razočaranje. In tretjič, vezi, ki jih kuje zgodovina, ne moremo presekati z egoizmi. Nihče ne želi trdega brexita, vendar pa je nedoločen brexit brez datuma še hujše. Če britanski politiki niso zmožni najti rešitve, potem morajo zopet dati glas ljudstvu, da se ljudstvo odloči. Požar v Notre Dame je dokazal, da preveč govorimo o brexitu in premalo o vsem ostalem mi je zelo žal, da sem s tem um, užalil domišljavost in prevzetnost vseh britanskih politikov. Vendar pa Notre Dame požar danes iz mene dela dosti večjega evropejca kot to, kar tukaj govorimo. V imenu skupine socialistov in demokratov ima besedo gospod Bulman. Kolegs. Spoštovani kolegi, danes zjutraj smo združeni, ko se skupaj oziramo v Pariz. Prav imamo, ko pravimo, da je Notre Dame naša stvar. Prav je, da pravimo, Pariz niste sami, Francozi niste sami. To je naš izraz evropske solidarnosti. In v tem duhu evropske solidarnosti moram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 da ste prevzeli odgovornost za to, da ste Združne kraljestvo ponudili to podaljšanje, kaj ti s tem ste preprečili spor in razkol o tem, kdo bo plačal za um, to nesrečo in katastrofo. Ne zveze, ne egoizmi, ampak bodo za to plačali navadni državljani. Navadni državljani, ki se, se lahko zanesejo samo na svoje lastno delo, delo in sodelovanje na notranjem trgu. Vi morate to razložiti vašim državljanom. To ni prav. In predsednik Juncker in predsednik Tusk sta to preprečila, sta odgovorna odločevalca in to je zelo dober znak. Pozdravljam tudi to, predsednik Tusk, kar ste dejali o pravici držav članic, dokler ostanejo članice in to velja tudi za poslance v Evropskem parlamentu. Ne gre za vprašanje strankarske pripadnosti, ampak gre za dostojno delovanje, dostojno spoštovanje demokratičnih procesov. Seveda bomo spoštovali odločitev britanskih poslancev in seveda bodo imeli vso pravico v Evropskem parlamentu. Moja blična skupina bo to zaščitila in zavarovala v vsak taki situaciji. Prepričan sem, da bomo tudi po 23. maju v Združenem kraljestvu videli novo razpravo. Videli bomo začetek konca brexita, o tem sem prepričan končno bodo Britanci dobili možnost, da se izrazijo o tej situaciji. Parlament je blokiran in prepričan sem, da moramo v takšnih situacij vedno vprašati ljudstvo. Kaj menijo kakšna je najboljša rešitev. Treba je vprašati državljane, ne pa ideologi. Upam, da je to jasno. Prepričan sem, da gre tukaj za dosti več. Pri Brexitu ne gre zgolj za Veliko Britanijo. Pri Brexitu ne gre zgolj za tiste, ki želijo ostati v Evropski uniji. Pri tem gre za dosti več gre za vprašanje Putinov in Trumpov, Bannonov in Salvinijev, ki želijo uničiti to, kar sta Jean Monnet in Robert Schuman zgradila, to, kar sta Willy Brandt in Konrad Adenauer zgradila. Za to gre. In zato bomo zavarovali Evropsko unijo, ker je to prava rešitev za velika vprašanja prihodnosti. Uh, Mi smo pripravljeni na to, to ste videli na finskem in na švedskem. Mi smo tisti, ki združujemo Evropo in eh, smo nekakšna proti utež proti skrajnežem. Treba je pogledati, kakšna bo situacija v Andaluziji, v regionalnih volitvah in kako bodo skušali uničiti Evropske unije. Naša naloga je jasna. Socialdemokrati bomo ščitili Evropo in to bomo delali tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. E v imenu skupino EKR, gospod Kamal. Gospod predsednik ko smo videli podobe eh, goreče katedrale, smo videli, da gre za čas in trenutek, ko je treba pozabiti na politiko, pa naj gre za Britance ali druge Evropejce. Pred 25 leti je moja žena študirala v Franciji, nekaj časa je delala v Parizu, obiskala sva Notredamsko katedralo in prejšnji mesec sva ravno slikala Notredamsko katedralo. In pomislila na to, koliko ljudi, na milijone ljudi je ogled, si je ogledalo in slikalo to zgradbo. Če prav ne gre za tempel moje verske pripadnosti, sočustvujem z vami in upam, da se bomo vsi združili in jo skupaj obnovili. Če bi Združeno kraljestvo 29. marca zapustilo Evropsko unijo, ne bi imeli današnje razprave, vendar pa je stvar takšna, kot je. Britanska vlada si še vedno prizadeva za urejen Brexit in da zapustimo Evropsko unijo čim prej, zato da se bo Združeno kraljestvo in Evropska unija lahko osredotočila na prihodnost ali to, kar pravi predsednik Juncker na pozitivno agendo, vendar pa seveda se zavedam, da je vašega potrpljenja kon, eh, kmalo konec. Poglejte si, kaj se dogaja v Westminstru. Vendar pa je članstvo v Evropski uniji razklalo eh, naš eh, narod in eh, to že kar nekaj časa. Videli ste, kaj se je zgodilo zaradi tega razhajanja in razkola. Veliko ljudi sprašuje, zakaj niste začeli z medstrankarskimi pogovori prej. In Tako ne deluje naš parlamentarni sistem. Poglejte si spodnji dom. Obe stranki sedita nasproti ena drugi na mesto ena zraven druge. Na eni strani sedi vladajoča stranka, na drugi strani pa opozicija in na mesto, da oblikujejo koalicijo, gre bolj za strankarski, dvostrankarski sistem. To se nam zdi naravno, tudi za me. Podaljšanje obdobja 50. člena mogoče ni najboljša rešitev za vse, vendar pa nam daje več časa, da iščemo rešitev in da bomo poiskali izhod iz te situacije. Upam, da zato ne bomo potrebovali preveč časa. Politika, gospodarstvo in naša država potrebuje čim hitrejše rešitev. Moramo tudi preprečiti sodelovanje v evropskih volitvah. Sedaj je čas za pragmatizem. Zato moramo čim prej zaključiti to stvar stvar. Gospod Tunsk, rad bi se vam zahvalil za konstruktiven eh, pristop. V primerjavi, dosti bolj konstruktiven kot s prejšnjimi izjavami, svet eh, je um, zauzel pravilno držo. Treba se je potruditi za to, da bomo ostali prijatelji in da bomo lahko stvari potisnili naprej, da bomo skupaj lahko oblikovali prihodnost. Naše države so bile v preteklosti v težkih situacijah, vendar pa mislim, da smo znani po tem, da najdemo rešitve v težkih situacijah. Mogoče je to moj zadnji govor na tem sedežu po 14 letih in lahko samo rečem, ne glede na to, če smo se strinjali ali ne, če smo skupaj delali za reševanje različnih eh, vprašanj, bi se vam vseeno rad zahvalil za sodelovanje, za kolegijalnost in vsem želim vse najboljše tudi v prihodnje. Najlepša hvala, gospod Kamal. Naslednji besedo dobi predsedujoči skupine Alde, gospod Verhofstadt. Najlepša hvala, gospod predsednik predsedniku Junkerju in eh, predsedniku Tusku se pridružujem v, pri izražanju sožalja in sočutja do francozov. Storili bomo vse, kar lahko za obnovo katedrale v Parizu in vsi se bomo potrudili, da bo Notre-Dameska katedrala postala še lepša kot prej. Gre za Notre-Dame iz Pariza, iz Francije in Evrope. O tem sem prepričan, da nam bo to uspelo. Gospod predsednik, gospod Tusk, Evropski parlament, vem, da ne more sodelovati pri spremanju odločitev, ki ste jo sprejeli v sredo. Vseeno pa bi vam eh, rad opozoril na naslednje in to je na posledice vaše odločitve, ki ste jo sprejeli prejšnji teden. Do sedaj smo bili združeni v Evropski uniji, ohranili smo enotnost 27 držav članic in treh inštitucij, sveta, parlamenta in komisije. Bili smo tudi enotni in enotno podprli našega glavnega pogajalca Mišela Brneja, ki bi ga rad pohvalil za vso upravljeno delo. Ta složnost, po mojem mnenju, gospod Tusk, je sedaj ogrožena. Namesto, da bi poslali gospo May v London brez kakršnega koli podaljšanja ali da bi dali kratko podaljšanje, ste ji ponudili šest mesecev. Vsi vemo, da je 31. oktober prezgodaj za poglobljeno premišljevanje o spremembi stališča glede, glede Brexita ali za to, da bi ukrepali v zvezi eh, s temi odločitvami. Seveda vemo, da bi eh, nekdo to označil kot za nesmisel, vendar pa sam menim, da lahko z, samo zavlačujemo z neodločenostjo in da bomo iz Rune Krljestva uvozili zmedo okrog Brexita in da bomo s tem zastrupili evropske volitve. Bojim se tudi, da bo zaradi tega Evropski parlament postal eh, golobnjak, tako pravimo, v, na nizozemskem. Torej, britanski člani priletijo, odletijo, istočasno čakamo eh, na mm, prosta, proste sedeže za to, da bi jih eh, zasedli poslanci iz drugih držav. Videli smo, kako je Banksy že poslikal zgradbo mm, s slikami opic. Mogoče bi tudi Štrasburski parlament lahko poslikal z golobi. Bojim se, gospod Tusk, da bo pritisk za medstranski dogovor, ki ga je omenil gospod Kamal, postal šipkejši konzervativci in laboristi bodo do konca zavlačevali. In vi pa ste se odločili, da bomo imeli premor. Nisem si mislil, da bom kdarkoli to iz, izrekel, vendar pa mislim, da nas lahko reši samo še Nigel Farage. Zakaj? kaj ti danes, kot ga vidite tu, že izvaja kampanjo, ima stranko za Brexit, laboristi in konzervativci pa bodo verjetno izbrisani in pokončani na evropskih volitvah. Moj nasvet, gospod Korbet, je, da če niste neumni, takoj sprejmete medstrankarski sporazum za to, da bi lahko preprečili končno katastrofo. Gospod predsednik Tusk, vi ste dejali, da bi lahko preprečili izstop zrunje kraljestva iz Evropske unije. Seveda sem sem proti Brexitu, vendar pa se nisem tako odločil jaz, ampak Britanci. Bojim se, da bi takšna odločitev lahko uničila Evropo oziroma da bi jo počasnila za nekaj let, da bi vsa energija stekala v pogajanja z britanskimi volitvami, kot eh, gospod Corbett in gospod eh, Johnson, ki v resnici prezirata Evropo. Zato potrebujemo sedaj vso energijo, vso moč, vse sile, da se potrudimo za reformo in obnovo Evropske unije. Mi, liberalci, se želimo osredotočiti na to in tako bi morali storiti tudi vi. Tega duha pa ni bilo videti v sredo prejšnji teden, nažalost. Thank you. Najlepša hvala, gospa Cimer, dve minuti. Gospe in gospodje, gospode predsednika, mislim, da obstajajo trenutki, ko bi morali pozabiti na predvolivni boj. Požar v Parizu je pokazal na to, kako zelo ranljivi smo v Evropi, kako zelo ranljiva je naša kultura, naša zgodovina in tudi naša prihodnost. In to je dosti bolj pomembno kot eh, eh, naši pogovori, naše razprave. Kot vzhodna Nemka sem se pred desetletji odločila, da se bom v Parizu učila francosko. In takrat sem mislila, ne vem, kdaj bom imela naslednjo priložnost, da bom videla na Tredamsko katedralo. Včeraj je bil to zame šok in lahko samo potrdim, da jim stojimo močno ob strani, francoskemu narodu stojimo ob strani in da ne pozabimo na ranljivost Evropske unije. In to je povezano tudi s tem, o čem razpravljamo danes. S tem se ne strinjam, ne strinjam se z izidom eh, sveta prejšnji teden. To se mi zdi res zelo resno. Ali sprejmemo odločitev za to, da ostanejo, da izstopijo, ampak da jim damo šest mesecev, ne vem, s tem damo na kocko evropske volitve in evropski parlament tega niste upoštevali pri sistemu odločitev. Ko bo julija sestavljen eh, nov Evropski parlament, bomo šli takoj na počitnice. In seveda želimo zagotoviti polnopravno članstvo britanskim kolegom v Evropskem parlamentu. Kako bomo pa načrtovali naše delo? Kako bomo načrtovali delo v odborih, ker ne vemo, koliko jih bo po nekaj mesecih? Eni bodo vstopili, drugi bodo odšli. Ste mogoče pomislili na to? Ste pomislili, kaj bo to pomenilo za naše delo? Kako naj bi navdušili evropejce za evropske volitve? V vsaki državi je že to dovolj težko. Če pa že vnaprej vedo, da gre za navaden cirkus, ne vem, kakšen bo izid. Ne vem, ali tako izstopijo, ali pa bi jim predlagali pet let, da ostanejo v obdobju celotnega mandata Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Scott Kato. Najlepša hvala. Velika noč je že in še vedno smo tukaj in nekateri britanski državljani so na tem navdušeni. Čudovito je, da sem lahko tukaj in da sem ostala do konca mandata, ki so mi ga zaupali moji voljivci upam, da bomo sodelovali na evropskih eh, volitvah in da bodo zeleni lahko izkoristili evropske volitve za spodbinje promoviranje evropskih vrednot. Mi smo najmočnejši in najbolj progresivni politični vidik, ki ga zastopamo v Evropi in zato se bomo zauzemali. Zato se zahvaljujem, da ste nam dali čas, da premislimo o brexitu. Izstop iz Evropske unije ni bil lahek. Seveda se spominjamo vizije očetov ustanoviteljev in včasih je to še toliko bolj pomembno za tiste, ki imajo doma težave. Kot zelena poslanka sem bila vedno proti Brexitu, vendar pa moramo pogledati, kje ležijo razlogi za Brexit, zakaj so se državljani počutili zapostavljene, prepoščene sami sebi in nemočne. Želim eh, kolegom eh, uspešno kandidiranje na volitvah. Moramo se pozitivno lotiti tega in eh, moramo se upreti skrajni desnici. V Brit Veliki Britaniji potrebujemo proevropski glas in s tem bomo izboljšali možnosti, da bomo imeli še en referendum in naša naloga je, da prepričamo ljudi, da je članstvo v Evropski uniji najboljši. Hm način življenja za nas, gospod Faraš. Pet minut, najlepša hvala. 25 let sem si prizadeval za to, da bom lahko odstopil od te naloge. Mislim, da mi je malce celo uspelo. Sedaj pa slišimo, da se vračam. Veliko se nas bo vrnilo. Gospod Verhofstad ima prav. Seveda sem uh, tako dejal. Prvič, Stranka za Brexit bo zmagala na evropskih volitvah in samo na en način lahko to preprečite, da stranka gospe May in gospoda Corbina stopita skupaj, da se dogovorita o tem, da ostane v predsedninski uniji in če se bo to zgodilo, stranka za Brexit ne bo zmagala na evropskih volitvah, ampak bo zmagala na splošnih volitvah. Kajti Tako bomo videli, kako zelo očitna je ta izdaja. Sodeloval sem na ducatih svetov in videl sem, kakšna trenja obstajajo med državami, med Avstrici, Mačari, Grki in tako dalje. Obstaja zlato pravilo. In to je, da Brusel vedno zmaga. Moč in vse mogočnost Brusla vedno prevlada. Drugič v dveh tednih je britanska premijerka v Bruslu prosjačila in moledovala za podaljšanje obdobja 50. člena. To je bilo resnično sramotno, ne samo za Bruselj, ampak za našo državo, za Commonwealth, za Ameriko, za vse tiste, ki smo jim všeč. In ki še vedno verjamejo, da smo velik narod, vendar pa smo se zreducirali na to premier, premierka je obljubila, da bomo zapustili Evropsko unijo 29. marca, potem pa je dejala, ja, verjetno 12. aprila in da bomo zagotovo zapustili Evropsko unijo 30. junija. Sedaj pa smo slišali, da bomo Evropsko unijo zapustili 31. oktobra. Ne vem, Halloween bo. Um, trick or treat, ne vem, odločiti se morate. Torej, če bo to prepuščeno tej obupni premjerki, tem našim politikom v parlamentu. Vem, da se to ne bo zgodilo. Vem, da sem v preteklosti veliko krat kritiziral moč brez odgovornosti birokratov v Bruslu, vendar pa moram tokrat dejati, da ta zmeda ni vaša krivda. Zato so krivdi, krivi britanski politiki dve stranki, ki sta obljubljali v manifestih, da boste izvedli brexit. Podpisali smo 50. člen, napovedali naš izstop z ali brez dogovora. Gre za veliko izdajo. Strinjam se z vami, poslanci. Tragedija v Parizu in požar v Notre-Dameski katedrali je res zelo huda stvar. S tem smo izgubili nekaj zelo vrednega vendar pa smo v, tudi v Brita Veliki Britaniji izgubili veliko. 29. marca 2019 je nažalost demokracija preminila. Vzrok smrti je nepravična igra. In krive bomo pripeljali pred, na zatožno klop demokracija, vladavina prava in človekove pravice je vedno na strani večine. In milost eh, Boga zahtevamo za vse. Sedaj je pravi trenutek za Brexit. Vendar pa ne gre za to, samo za to, če mi želimo izstopiti iz Evropske unije ali ne. Gre za to, kakšna država smo. Imamo najstarejši parlament, mati parlamenta je pri nas. Zato moramo zagovarjati nacionalne države, demokratične države, ne samo zaradi nas, ampak zaradi vas vse. Videl sem veliko razočaranje, vendar pa čudim tudi goreči bes. Ne samo zaradi protestov, ampak gre za bes, ki zahteva mirno politično revolucijo v naši državi. Odpraviti moramo dvostrankarski sistem, ki nas je speljal na napačno pot. 23. maja vam lahko napovem novo svetlo prihodnost za demokracijo in Združeno kraljestvo. To pa krvavo potrebujemo. Hvala. Kolegice in kolegi, eh, prošnja modri karton. Ampak običajno v času govora za voditelje ne dajemo te možnosti, ampak eh, zdaj to omogočamo. Če je referendumska odločitev iz leta 2016, če bi se obdržala, bi, Britan, bi Britanija, bi Združeno kraljestvo odšlo že zdavnaj. In zdaj 74 milijonov ljudi čuti, da so jih prevarali. In zdaj se ponovno postavlja vprašanje, ali bo prišlo do ponovnega referenduma, ali bomo ostali v Evropski uniji ali naj zapustimo Evropsko unijo. Tisti, ki so za to, da ostanejo, bi morali glas, glasovati in voliti liberalne demokrate. Tisti, ki želijo oditi, pa bi morali glasovati za UKIP, ki je tista prava stranka, ki se zauzema za to. Tisti, ki volijo za konzervativni labor, konzervativ labor, nimajo prav, v bistvu s tem ne primorajo k ničemer. Politika Združenega kraljestva je, bi morala biti taka, da bi se zauzemala za brezpogojni odstop. Obstaja več skupin v Evropske uniji na eni strani si, so tisti, ki se zauzemajo za mednarodne sile in pomoč mednarodnih sil, na drugi strani pa tisti, ki se zauzemajo bolj za nacionalne države. Ena skupina se bo borila za svobodo in neodvisnost, druga skupina pa za podrejenost. Euroskeptični evroposlanci se bodo verjetno vrnili in njihovi voljivci bodo glasovali, bodo volili za to, da se vrne demokratična odgovornost, da se ponovno uvedejo, uvedejo strogi vrčevalni ukrepi, iz katerih bodo potegnili korist. Glasovali bodo za to, da bi se zajezilo nenadzorovano preseljevanje, da bi ohranili civilizacije. To bo res veliko populistično glasovanje in volitve v Evropi. V Združenem kraljestvu pa ni preproste odločitve. Referendumska odločitev je bila vseeno jasna. UKIP se bo še vedno prizadeval za to, da uresničimo rezultate referenduma in nadaljevali bomo z političnim bojem, da se Združeno kraljestvo loči in upre nadzoru Evropske unije. UKIP ne izvaja le kampanje za Brexit, ampak dejansko želimo, da se to izvede. Britanska javnost bi morala voliti UKIP 23. maja. Hvala. Minute, Mr gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Pogled na gorečo katedralo Notre Dame je bil zaskrbljujoč, ampak obenem to kaže, da smo skupnost, ki znamo sobivati. Skupnost, ki nekako živi skupaj po tihem, ko je treba stopiti skupaj, pa znamo. Sam želim eh, reči, da je podaljšanje roka ustrezno odziv. Na ta način se ognemo katastrofalnim posledicam, morda kdo, ki želi slabo Veliki Britaniji in no, Uniji, tega ne razume. Ne čudim se gospodu Faražu, ki vse čas zauzema egoistično linijo eh, glede tega vprašanja. Me pa čudi, da je gospod Verhofstadt eh, proti. Zdi se, kot da želi Britance izriniti iz EU. Dogmatski federalizem se tu bojuje z suverenizmom in eh, tu je jasen ta boj med Faražem in Vrhovščatom. Prihodnost eh, mora temeljiti na pragmatični formuli sodelovanja in pripričan sem, da bo eh, naslednji mandat vsekakor šel v to smer. Hvala. Thank you, Mr. Brown. Hvala, zdaj pa gospod Brok, minuta in pol. Gospa predsedujoča, Gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije, bomo oktobra dobili nove razmere ali pa bomo ostali pri istem, ker ne bo rešitve. Upam, da bosta Mejeva in Korbin našla rešitev, konstruktivno rešitev, da bo, bo zrok kraljestvo ostalo v Evropski uniji ali izstopilo, vendar pa z dogovorom. Mi se tukaj sprašujemo o prihodnosti, o migracijah, o trgovinskih vojnah, o notranji in zunani varnosti, podnebnih spremembah. To je naša naloga. Jasno moramo pokazati, da je Evropska unija edina rešitev, da skupaj enotno rešimo te svetovne izzive in da rešimo Evropsko unijo in da jo pripeljemo naprej ne moremo dopustiti tega razkola, ki ga zagovarja nacionalizem, ko smo ga slišali od predhodnika. Evropska unija se zauzema za solidarnost, za mir, za svobodo, za uh, naše državljane in to smo do sedaj vedno tudi zagovarjali in veliko storili. Sedaj bom po 39 leti zapustil Evropsko unijo in lahko vam zagotovim, da gre za zgodbo o uspehu. Najprej smo imeli carinsko unijo, ki ni dobro delovala. Sedaj nas je 28 članov v Evropski uniji, ki dobro deluje. Dosegli smo veliko moč in to moč moramo zavarovati. Notre Dame ni zgolj lepa zgradba, gre za zgradbo krščanstva, za duh Evrope, pripada vsem evropejcem. Spominjam se še na Eh, neko slovesno prireditev žalovanja, ki ga je priredil predsednik Mitterrand v tej zgradbi. In eh, takrat je gospod eh, predsednik Mitterrand tudi dejal, tukaj v Evropskem parlamentu, da nacionalizem pomeni zopet vojno. In temu se moramo vsi zoprstaviti. Hvala lepa, gospod Brok. In hvala, to je vaš eh, zadnji govor v tem, v tem parlamentu. Dobro ste delali dolga leta in hvala za to. Mislim, da si zaslužite aplaus. Očitno je to eno tistih čustvenih dopodnevov, gospod Brok. Cenimo vaše delo. Zdaj pa, gospod Korbet, dve minuti. Ja, hvala. Tudi jaz se pridružujem tistim, ki so podali komentar na dogajanje v zvezi z gorečo katedralo Notre Dame. In Tako vidimo, da nas vežejo več kot le pogodbe v Evropski uniji. Gospod Faraž ni več z nami, ampak on je veliko krat rekel rubbish, nesmisel. To, da ga zdaj ni notri več, pa je tipično. Zdaj pa Britanci počasi začenjajo sprevideti Kakšne so laži, ki so jih slišali v zvezi z Brexitom? Spomnite se, slišali so, da bo preprosto, pa je zapleteno, da bi prihranili veliko denarja, ampak zdaj to ostane celo bogatstvo. In zdaj se pogajajo s številnimi državami po svetu za nove trgovinske odnose, saj bo trgovina z EU manjša. Zato se zdaj bojijo novega referenduma. Vedo namreč, kakšen bi bil nov rezultat, če bi organizirali referendum. Tudi konzervativci se bojijo evropskih volitev, se vedo, da, se, da bodo poraženi. Če se pridružim temu, kar je, navežem na to, kar je rekel gospod Frhovstad, Ne smemo se bati. Rezultati novih volitev ne bodo šli v korist tistih na drugi strani te dvorane. Združeno kraljestvo, Brexit, posledice odločitve izstopa prvič v Evropski uniji, da bi izgubili državo članico, bodo zelo dolgoročne. Vse to moramo postaviti v pravo perspektivo razširitev je sicer dobra, ampak verjetno ne bo pri, pripeljala do razprav tistih v prvih vrstah v britanskem parlamentu. Ampak vseeno menim, da moramo že končno zaključiti to zmedo, v katero smo se spravili vsi skupaj. Hvala. Nicholson. Gospod Nicholson, ena minuta. President. Hvala, predsedujoča. tudi jaz bi želel povedati, da čutim s francozi zaradi katedrale Notre Dame. In zdaj glede razširitve, ki je bila odločena prejšnji teden. To menim, da ni priložnost, ampak Menim, da se ne bo nič spremenilo. Po mojem mnenju je problem še vedno tako imenovani backstop, irski varovalni mehanizem. Če boste ohranili svoje stališče, se ne bo nič spremenilo. Razširitev do oktobra menim, da ne bo pripeljala do sporozuma. Menim, da bo potrebna nova komisija, celo novi parlament, nova stališča, zato da pridemo do rešitve in konca tega problema moje mnenje je bilo vedno, če ste že v klubu, morate biti polnopravni član in aktivni član, ne morate biti polovični član. To bo moj zadnji govor v tem parlamentu, gospa predsedujoča, po 30 letih, tako da želim izkoristiti to priložnost, da, bi, da povem, da mi je bilo veliko čas, da sem zastopal pravice in prebivalcev Severne Irske. V tem času smo bili priča številnim dogodkom, ki so predstavljali velika teroristična dejanja. Vedno smo zastopali pravice severnih ircev. Že leta 1994 smo bili na mirovnem procesu in takrat so nas vprašali, kako nam lahko pomaga Evropska unija. Evropska unija je pomagala z milijardami evrov, ki so pripomogli k miru na Severnemirskem. In na koncu lahko rečem še, da mi je bilo veselje in upam, da sem opravljal dobro delo. Severni Irci so ponosni ljudje in odlični ljudje na Severnem Irskem. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikolson. In kot nekdo, ki je sodeloval z vami tudi v odboru za kmetijstvo, lahko rečem, da ste bili zelo konstruktiven kolega in zastopali interese svojih državljanov. In hvala, gospod Nikolson. Vidim, da se ne držimo časa, tako da gremo kar naprej, gospa Andersen. Ja, nič se ni spremenilo. Velikonočni sporazum se krši, šest mesecev negotovosti nas čaka, saj Britanci kar odlagajo odločitev o tistem, kar, za kar so se odločili leta 2016. Zaradi tega se kršijo pravice in tudi zahteve, ki so bile v spredju civilnega gibanja. Poslati moramo jasno sporočilo Londonu, Dublinu in Bruslju, da naj se ta kaos okrog Brexita čim prej konča, saj to služi le kot hrana populizmu. Šli mo iti moramo na pot, demokratične odločitve tudi za Severno Irsko ter priti do logičnega koraka k irski enotnosti. Modri karton. Gospod Kelly. Izvolite. Gospa Anderson. Doesn't know. Ja, kot veste, običajno se ne spravljamo v razprave s kolegi in kolegicami. In ko sem slišal, da je gospa Anderson rekla, da je Dublin pozabil na Severno Irsko, se s tem ne morem strinjati. Vprašanje, gospod Kelly, ne izjava. Kako gledate na Sinn Féin, ki nima nikjer svojega sedeža? No, jaz pa imam sedež tukaj in Sinn Fein je bil čisto jasen, kar zadeva odnose z irsko vlado. Dublin je odrekel pravice na evropskih volitvah. Sean, vi bi morali vedeti, da na severnem irskem moja mati in starejše generacije so odšle v London, da bi glasovali za, da bi se prizadevali za eno glasovanje. Gospa Anderson, imeli ste na voljo 30 sekund, to je že poteklo. Gospod Smith, eno minuto. Hvala, predsedujoče. Kot škot v parlamentu Združenega kraljestva menim, da je so marsikateri izjave pretirane, ampak vseeno menim, da bi morali najti način in izhod iz te situacije. Gospod Tusk, mogoče ste parafrazirali, bite se, da ste sanjač, ampak vseeno. Menim, da je to prav in hvala, da ste našli izhod iz te situacije. Imam pa prošnjo in opozorilo. Naučimo se nekaj iz tega, kar nam je pokazal Brexit. Populizem je v porastu in to je tvegano za vse nas. In demokracija v Združenem kraljestvu je v težavah. Mednarodni opazovalci bi morali prisustvovati evropskim volitvam pri nas, če zato, da bi zagotovili, da bo vse potekalo tako, kot mora. Saj kaže, da lahko do tega pride. Tu gre za mednarodno solidarnost. Lahko računate na mojo stranko, na škotskem. Upam, da lahko računamo tudi mi na vas. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Gerling. Hvala vsem za potrpežljivost in za državljansko držo. In zlasti gospodu Truskom. Moram vam reči, da sem prejela številna pisma in sporočila po e-pošti, ki so me pozvala, naj vam sežem v roko in se zahvalim za to, kar ste naredili za Združeno kraljestvo. Vaše sprejemanje odgovornosti glede izogibanja tega, da ne pride do sporazuma, gre nasproti temu, za kar so si prizadevali konzervativci. To, kar je opravil gospod Barnije, gospod Juncker in ostali, so nam dali možnost, da bomo imeli volitve 23. maja. To priložnost bomo izkoristili za to, da si bomo prizadevali, da ostanemo v Združenem kraljestvu. Zagotovili bomo, da bomo pripeljali do rezultatov. Zdaj je prišel čas za drugi referendum. Upamo, da bo organiziran za september in da bomo 31. oktobra ostali v Združenem kraljestvu. Zdaj pa gospod Dens, ena minuta. Euh, Dovolite mi, da izrazim našo globoko ljubezen do mesta Pariz in eh, občudovanje pogumnih gasilcev. Skupaj bomo obnovili katedralo Notre Dame. Kolegice in kolegi, Brexit je proces in odrekajo nam ta proces. Nihče ne želi, da bi prišlo do negativnih posledic. Laže je biti vzvišen nad tem, ampak dejansko Brexita, takega kot so obljubljali, ne bo mogoče izvesti. Tako da je izbira jasna. Med tistimi na drugi strani dvorane, ki pravijo, to je prevara, in tistimi na tej stvar, strani dvorane, ki si želimo skupaj s kolegi zgraditi boljšo Evropo. Zato nam reč gre. Delamo skupaj za boljšo prihodnost in pripravljeni smo odigrati svojo vlogo v tem. Minus. Hvala. Zdaj pa gospod Henkel. Jaz sem poskusil s, ko, s kolesom priti preko Luksemburga in Pariza v Strasburg in šel sem tudi v katedralo Notre Dame. In ko sem to videl po televiziji včeraj, sem imel sol za očeh. Predsednik Tusk je omenil, da je bil Gdansk rekonstruiran in obnovljen. Naj podam še en primer uspešne obnove. In gre za crkev naše gospe v Dresdnu. Želim podpreti to, kar je rekel Gozale Sponse malo prej. Obnova crkve v Parizu, obnova katedrale bi moral biti skupni projekt. Ta parlament bi moral izjaviti, da je to prednostna naloga številka ena za naslednji zakonodajni projekt mandat. Gospod Tusk je rekel, da bi se za to moralo zauzeti vseh 28 držav članic. Odgovor mora sicer priti iz Londona, ampak menim, da lahko naredite nekaj za to, da bo prišlo do pravega odgovora iz Londona. Zagotoviti morate, da Združeno kraljestvo ostane sodelujoča država pri obnovi katedrale Notre Dame v Parizu in da pod okriljem Evropske unije Združeno kraljestvo ostane tudi država članica Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa Hubner, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Novi rok za Brexit je bilo težko določiti, to je bila težka odločitev. Zdaj pa pozivam vse, da konstruktivno uporabimo ta čas. V zadnjem tednu smo slišali veliko pripomb proti evropskih britanskih politikov, da bodo sabotirali naslednji šest mesecev. Ampak tem politikom moramo reči, da bomo zaščitili Evropsko unijo in ne bomo dovolili spodkopavanja in ogrožanja naših načrtov. žal na britanski strani ni slišati, da je možen preboj, kar zadeva Brexit. Ampak zdaj je absolutno jasno, da tisti pravi problem ni samo irski varovalni mehanizem, ampak nasploh prihodnost. In Združeno kraljestvo mora samo ugotoviti, kaj dejansko hoče. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Kelly. Ja, hvala. Najprej sočustvujem s francoskimi državljani glede nesreče povezane s katedralo Notre Dame. Zaradi Brexita bo prišlo do veliko vplivov na naša podjetja, tudi na kmete. Se bodo letos, naprimer, prijeli 200 evrov manj na žival zaradi Brexita. Ne vem, kaj lahko naredimo. Treba je sprejeti odločitev, saj ne moremo dovoliti negotovosti. Odločitev o izstopu ali ne izstopu je treba sprejeti čim prej. naša krivda je, da bo zdaj predstav, irskih predstavnikov v Evropskem parlamentu manj. Ne smemo kriviti za to Ircem. Situacija je nekoliko smedena zdaj. In upam, da Upali smo, da bi prišlo do odločitve o sporozumu o izstopu še ta teden. Hvala. Zdaj pa postopek pritegnitve pozornosti predsednika. Gospa predsedujoča, lahko rečem, da z velikim zadovoljstvom opažam, kako Evropski svet in evropske inštitucije izrazile solidarnost Združnega kraljestva in zelo sem zadovoljen tudi, da, so, da je Združno kraljestvo pripravljeno na to, da organizira evropske volitve. To pomeni, da obstaja možnost, da Britanci lahko v prihodnosti znova spreme odločitev, da ostane v Evropski uniji kljub temu pa to povzroča veliko negotovosti pri državljanih, pri podjetjih in v vseh državah. Zato prosim Evropsko komisijo in vlade držav članic, da storijo vse, kar lahko, da zagotovijo določeno gotovost in varnost državljanom v tej negotovi situaciji, ki jo povzročili britanski parlament. Menos. Hvala. Zdaj pa gospa Gomez, ena minuta. Vsi občutimo bolečino zaradi tega, kar se je zgodilo v Franciji, zaradi tega, kar se je zgodilo človeštvo, kaj ti katedralo Notre Dame je zgradilo človeštvo in človeštvo jo bo tudi obnovilo. Moram reči, da obžalujem, da svet ni na dnevni red oziroma v svoje sklepe ni dal tudi obveznosti, da morajo ljudje ponovno glasovati o izstopi. Na ta način bi preprečili, da bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Britanskim strankam in britanskim državljanom moramo zagotoviti, da bomo obravnavali tudi vzroke zakaj je prišlo do odtujitve, ki je vodila do brexita. Reformirati moramo Evropsko unijo in jo ponovno zgraditi. Hvala, zdaj pa gospa Miranda. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V nedeljo sem šla v eh, London in tam sem se sestala s skupnostjo iz Galicije in pripadniki te skupnosti živijo v veliki negotovosti za glede svobodnega pretoka ljudi um, in uh, blaga in storitev delajo in študirajo v zunanjem kraljestvu. Počutijo se evropejke in evropejci. Ne vedo, kaj se bo zgodilo. Rada bi dejala tudi gospod Tusk in gospod Juncker treba je zagotoviti tudi gotovost za naše kmetijsko in ribiško politiko in isto priložnost, prožnost, ki ste jo pokazali do Britancev, treba pokazati tudi na našim državljanom in istočasno zagotoviti gotovo za vse. Hvala, zdaj pa gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala. Eh, gospod Juncker, Evropa mora nadaljevati in iti naprej. Iz, eh, najti moramo rešitev za izhod iz eh, te negotove situacije in poiskati rešitev za to, kot tudi za obnovo Notrdamske katedrale. Treba je rešiti vso negotovost glede sestave naslednjega Evropskega parlamenta zaradi sodelovanja Združenega kraljestva na evropskih volitvah. Ne morejo sprejeti odgovornosti zaradi tega, ne zaradi tega, ker britanski parlament ne bi bil tega sposoben, ampak zaradi tega, ker so demagogi in euroskeptiki, ki so se nekaj let borili proti Evropskem uniji. Ne verjame pravim, da bi 23. maja lahko zmagala eurofobija in eh, euroskeptiki, ne samo z Runkrejstvom, ampak v celotni Evropski uniji. Hvala, gospod Brennan. Pozno je in malo časa je. Evropska unija je bila zgrajena na podlagi oziroma zaradi nočne more, ki jo predstavljala druga svetovna vojna in zaradi našega sodelovanja smo tukaj, kjer smo. Tako da podpiram tiste pripombe, ki pravijo, da še vedno potrebujemo sanjače. In kot je rekel T.A. Lawrence, tisti, ki sanjamo, imamo prihodnost. Sanjači dneva pa so nevarni saj lahko sanjajo svoje sanje z odprtimi očmi, zato da jih omogočijo. Pozno je in malo časa je. Sanjajte še naprej, predsednik Tusk. Sanjajte še naprej tisti, ki želite, da Združeno kraljestvo ostane v EU. Lahko sicer ostanemo in bomo ostali. Gospod Hockmark. Gospod predsedujoča, menim, da ta razprava danes kaže na to, kako močna je evropska enotnost. Problemi v Westminsteru so povzročeni zaradi, je povzročilo to, da je Evropska unija dejansko pomembna v življenjih britanskih državljanov. Gospod Ferreč je hecen človek, prav hecen. Nikoli niste resno prispevali k evropski varnosti, k gospodarski rasti, odprtim trgom. Vedno ste bili hecni in zabavni. Zakaj bi se vas morali bati? Želite nas prestrašiti, da se bodo ljudje, kot ste vi, vrnili? Včasih vas sicer radi poslušamo, ampak dejansko ne slišimo, kaj pravite, saj nima to nobenega pomena za enotnost Evrope in za naše državljane. Ne bojimo se vas. In se pač samo bojite, da lahko Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Hvala. S tem smo zaključili prosto razpravo. Besedo dobi predsednik Juncker. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje, prosil sem za besedo zato da se po dolgoletnih eh, skupnih poteh sem v Strasbourg zahvalim poslancem tu v tem parlamentu. In eh, tu bom tudi še, ko bo nastopil mandat novi sklic, ampak eh, tu v novem parlamentu bom zelo pogrešal prijatelja Elmarja Broka, s katerim sva 40 let šla skozi težke in lahke trenutke. Prepirala sva se, smejala skupaj, včasih eh, celo jokala. lepo je bilo elmar. hvala predsednik juncker gospod tusk. hvala lepa samo eno pripombo bi imel. dolga tedna že je sodelovanje združenega kraljestva na evropskih volitvah sprožalo številne emocije še posebej tu v tem zboru. in rad bi spomnil vse da Združeno kraljestvo nosi pravico in obveznost sodelovati na teh volitvah, dokler je članica Evropske unije. To ni nekaj, kar bi sploh lahko bilo predmet pogajanj. Prav tako se ne morem strinjati z nekakim drugozrednim članstvom. Razumem sicer strankarske interese, ampak ti ne morejo zamegliti pravnih danosti. Gospod Verhofstadt je požel prisrčen, energičen aplavz gospoda Faraža in to mislim, da je dovolj dober razlog za vas, gospod eh, Verhofstadt, da globoko premislite in preoblikujete svojo argumentacijo. Hvala lepa. Thank you, colleagues. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. S tem zaključujemo razpravo.